Torej, preveriti moramo še enkrat naprave, ker smo sedaj prisotni samo člani dvora Ekona. Torej, preverjamo naprave. The vote is closed. Konec glasovanja. Predlog spremembe številka 26 in NV1, enakdo eh, je za, proti, vzdržani, zavrni, kompromis A z ustnim amandmajem Alde, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, predlog spremembe 104 na strani 8 do za proti. Uh, Preverili bomo, oh glasujemo. Where is the EPP? Okay. No, so it's adopted. Sure, but the vote is closed. Zagotovo je sprejeto. No, it's rule. Ah. Rejected. 2020. Zavrneno. Rezultat ah. je izenačen. But 2020. Kako lažje preverim, oziroma predvidim, kakšen bo izid? Okay, 109 and uh, following identical in favor, against, abstentions, proti zdržani prijeto. Sedaj uh, gremo na 111, proti zdržani zavrnjeno. Preverili bomo, glasujemo. Peter, you are still without the card? Peter, imate okay. kartico? Konec glasovanja. Sprijeto. So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 sto trinajst konec glasovanja zavrnjeno sto štirinajst je za proti preverili bomo predlog za mesto štirinajst uh, konec glasovanja izenačeno zavrnjeno um, envi dvajset kdo je za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 Glasujemo, preberemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 22-20 proti 60 proti vzdržanih. Sprejeto. Kompromis P z ustnim predlogom spremembe kdo za proti. To bomo preverili. Kompromis E. Ja, ma if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 konec glasovanja. A rejected 2219 compromise Vote is closed. Konec glasovanja. Rejected. Zavrnjeno. Uh, eh, 43 in favor. 43 do za. Against proti. check 43. Stopamo the vote preverili. is open. Glasujemo.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 Konec glasovanja. 22 za 21 proti sprejeti kompromis L, vzdržan proti vzdržan. Sprejeti kompromis M, vzdržan proti vzdržan. Sprejeti predlog spremembe 88 proti vzdržan. Zavrnjeno, sedaj glasujemo o dopolnjenem predlogu od komisije. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Torej, glasovali smo za začetek o medicinalnih pogajanjih. Glasujemo. Still some colleagues to vote